vsi moramo nadaljevati eh, s spremljanjem dogajanja v Iraku in eh, gre za stabilizacijo in tudi za obnovo. Pri tem pa so mimne tudi človekove pravice in torej uspešnost, gospodarska uspešnost uporabili bomo vse kanale, da bomo opozorili na to, kar se je zgodilo in da predvsem poskusimo rešiti tudi regionalne izzive. Um, V okviru sporazuma med, eh, o sodelovanju med EU in Irakom, eh, ta eh, odbor se bo kmalo sestav in tam bomo tudi izkoristili kontakte za izboljšanje situacije. Hvala tudi za to, da um, ste eh, uvrstili to na dnevni red in s tem tudi pokazali, kako pomembna je ta tema za Evropski parlament. Hvala, gospa Tupurajnen. S tem smo zaključili to razpravo. In po dnevnem redu je na vrsti izjava sveta in komisije o Um, izjavi Združenih narodov o univerzalnem zdravstvenem varstvu. Želim vas opozoriti na to, da če želite, da lahko uporabite standardno prijavo za catch the eye in modri karton, kot tudi um, se lahko po novem prijavite um, um, elektronsko in zato je dobro, če imate glasovalno kartico vidno s seboj, tako da se lahko tudi prijavite za. Eh, razpravo. In sedaj dobi spet za svet besedo gospa Turpulenen. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, eh, spoštovane poslanke in poslanci. Povem, da je govor o zdravju ob taki pozni uri nekoliko nasprotujoče, ker smo sem na tem plenarnem zasedanju od 9. Od 9. ure zjutraj. Mislim, da bi morali vsi danes eh, že počivati, pa vendar. Zato se bomo pogovorili o izjavni visoki ravni glede univerzalnega zdravstvenega varstva začetka oktobra na skupščini Združenih narodov. Ob tem so se srečali voditelji držav, oblikovalci politiki in strokovnjaki na področju zdravja, da bi si prizadevali za boljše zdravstveno stanje. Univerzalno zdravstveno varstvo pomeni, da bodo vsi, še posebej najbolj občutljivi, dobili dostop do zdravstvene oskrbe, kadarkoli jo potrebujejo, ne da bi zato zašli v finančne težave. To zahteva politične in finančne zaveze z namenom pospeševanja univerzalnega zdravstvenega varstva, ponudbe osnovnega eh, zdravstva, ki zajema tudi usposobljeni kader, S tem naj bi omogočili dostop do kakovostnega in nacionalno ugodnega zdravstvenega varstva v obliki terapije kot tudi zdravil za vse. Vodje držav. Eh, iz vseh članic Združenih narodov so podprle to vrstne ukrepe. To je zelo dobro, ker bomo do leta 2023 na polovici poti do doseganja ciljev, ki smo se jih zastavili za leta 2030 na področju zagotavljanja univerzalnega zdravstvenega varstva. To deklaracijo izjavo spremljajo tudi izjave glede zdravega načina življenja, kar je osnova za zdravstvene organizacije tudi na nacionalni ravni pri pripravi svojih zdravstvenih strategij. Seveda se vsi zavedamo, da, še, da je tukaj še veliko vprašanj glede potrebnega financiranja do leta 2040, če želimo izpolniti naše ambiciozne cilje. To financiranje bo odvisno od posameznih držav in mednarodnih instrumentov eh, finančne pomoči. To bodo seveda ambiciozni cilji, pri čemer bomo ponovno postavili na kocko našo verodostojnost. Gospe in gospodje, naj izpostavim um, vodilno vlogo, ki jo mora tukaj igrati Evropska unija pri zagotavljanju vezalnega zdravstvenega varstva. To je naša naloga in obveznost, ki ne smemo vzeti kar eh, tako. Leto 2020 bo leto, ki bo ključnega pomena. Leto 1994 in leta 1995 sta bili dve platformi, ena v Bagdadu, ena v eh, Pekingu, kjer smo si zastavili te uh, cilje za 25 let naprej in od tega ne smemo odstopati. Vodilna vloga Evropske unije je bila ponovno izkazana v primeru pobude za univerzalno zdravstveno varstvo in tukaj smo imeli 58 držav, kjer smo se zauzemali eh, za eh, temo reproduktivnega zdravja. Vse to je na agendi za leto 2030, eh, treba je vlagati v seksualno zdravje in reproduktivno zdravje. S tem bomo izpolnili naše obveze, ki smo si jih zastavili leta, za leto 2030, da bomo poskrbeli za vse. Predsedstvo si bo prizadevalo z vsemi močmi za zagotavljanje zdravja vseh ljudi, še posebej najbolj ranljivih skupin, pri čem moramo upoštevati pristope, ki jih je že predstavilo finsko predsedstvo. Hvala lepa za pozornost. Hvala, sedaj pa dobi besedo komisar Mimica za komisijo. Gospod predsednik, gospe in gospodje, tretjega septembra so vodje eh, držav komisije se sestali na skupščini Združenih narodov in so se prvič sestali na, na temo univerzalnega zdravstvenega varstva. Sprejeli so eh, pomembno izjavo, ki bo omogočila izgradno bolj zdravega sveta. Komisija pozdravlja eh, to zgodovinsko dogajanje, pri katerem so članice Združenih narodov priznale, da univerzalno zdravstveno varstvo eh, pomeni dostop vseh, do vseh vrst zdravstvenega varstva dostopa do ustreznih eh, postopkov, kot tudi zdravil. Države so se zavezali, da bodo vlagali v primarno zdravstveno varstvo, da bodo zagotovili finančno dostopno zdravstvo, da bodo poskrbeli za zdravje žena in otrok in eh, okrepili eh, medicinsko osebe ter zmogljivosti na področju zdravstva. Izjava je tudi pokazala na vidno zdravstvo, Eh, ne razlike med članicami glede vprašanja reproduktivnega zdravja žensk. Nizozemska je podala mnenje 54 držav za spolno zdravje in reproduktivne pravice in zdravje. Združeno ZDA skupaj z številnimi državami so odstopale od ustreznega odstavka v izjavi, ki se nanaša na Eh, spolne reproduktivne pravice in zdravje. Eh, pristojni komisar je v imenu Evropske unije izrazil pomen pravice vseh do zagotavljanja ustreznega fizičnega in mentalnega zdravja. Zdravje je osnova za družbo, ki bo prosperirala. To moramo povezati z pravim pristopom eh, v okviru Evropskega stebra socialnih pravic. Zato moramo vključiti zdravje v vse vrste politik, ne samo na področju politik, ki se nanaša neposredno na zdravstvo. Tukaj gre tudi za enakost med spoloma, dostop do pitne vode, varne hrane, ustrezno socialno varstvo, okolje in varnost. Na ta način bomo dosegli naše cilje. Evropska unija si mora še naprej zauzemati za izpolnjevanje vseh človekovih pravic, ko je vključno z pravicami na področju spolnega in reproduktivnega zdravja kot eh, tudi izvajanje vseh eh, ukrepov akcijske platforme iz eh, Pekinga. Naslednji vrh, ki bo narobil, povdarja ponovno povdarja pomen izpolnjevanja zavez, ki smo se jih zastavili pred 25 leti. Evropska unija se bo prav tako deležila tega vrha v Nairobijo. Dosegli smo impresivne rezultate. Med 2013 in 2017 je Evropska unija prispevala k temu, da je bilo več kot 90 rojstev opravljenih eh, v ustreznih razmerah. Eh, na milijone otrok je bilo, je bilo zdravljenih eh, na področju okužb z HIV, smo poskrbeli za milijone ljudi, kot tudi pri cepivih proti malariji. Pred kratkim Evropska unija sklenila sporozum za 102 milijona ljudi partnerski eh, program za prioriteto krepitve zdravstvenih sistemov in univerzalnega zdravstvenega varstva. Kot eh, globalno vodilna bo Evropska unija še naprej podpirala partnerske države pri prizadevanjih za eh, izgradno močnih in odpornih zdravstvenih sistemov pri nudenju dostopa vsem do zdravstvene oskrbe, zdravstvenega varstva. Na ta način bomo poskušali doseči naš ambiciozni cilj dostopa do zdravja za vse do leta 2030. Hvala lepa, najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa prihajamo na govornike v imenu političnih skupin, v imenu ELS ima besedo gospa Monserrat. Presidente, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Veliko smo že dosegli na področju boja proti največjim vzrokom za smrt in za bolezni na svetu. Pričakovana življenjska doba je porasla, smrtnost je upadla, ravno tako smrtnost med otroki, novorojenčki, število bolnikov za malarijo smo prepolovili, ravno tako smo število bolnikov za virusom HIV v tistih državah, kjer je eh, življenjska doba najkrajša, eh, ljudje najbolj trpijo, več kot 400 eh, milijonov ljudi nima dostopa do pitne vode in ena od treh žensk trpi oziroma je otrpela fizično ali spolno nasilje vsaj enkrat v življenju. Zato menimo, da univerzalno zdravstveno varstvo ponuja daljšo življenjsko dobo, vendar pa tudi pomaga eh, pri eh, socialnem in gospodarskem napredku. Smo v Evropski uniji, kjer imamo najboljše zdravstveno varstvo, javno zdravstveno varstvo, kjer največ vlagamo v osnovno zdravstveno varstvo, vlagamo v razvoj naprednih medicinskih tehnologij in zdravil in ponujamo univerzalen dostop do zdravljenja. Gre za politično izjavo OZN, in to je v skladu s tretjim trajnostnim ciljem tisočletja. Um, je izjava, ki se, ki, za katero se moramo prizadevati. In imamo v Evropi inštrument za doseganje teh ciljev in to je Evropski model zdravstvenih varstv in tudi model mednarodnega sodelovanja. Zato pozivam finsko predsedstvo in komisijo, da spodbuja medsektorske vidika zavezništva na področju zdravstva, zato da sodelujemo na področju raziskav, razvoja in dostopa do zdravil, glede na to, da več kot 72 milijonov evrov na leto vlagamo v zdravstvo, moramo dati prednost mednarodnim projektom za to, da spodbujamo preprečevanje in zdravljenje, začenši z eh, um, prehrano in s primarnim zdravstvom, zato da bomo zmanjšali smrtnost med materami in novorojenčki, zato da bomo tudi zmanjšali število smrtnih žrtev zaradi neprenosljivih bolezni in tudi zaradi prenosljivih bolezni. Mi moramo biti vodilni pri tem in doseči, da bomo leta 2030 dobili univerzalno zdravstveno varstvo posod po celem svetu. Grazie. Voilà. Um, Torej, bil je tehnični eh, problem tudi z uro, ampak to je bil naš problem. Verjetno je bilo za vas težko eh, videti, eh, koliko časa ste že uporabili. Eh, gospod Ferrera je eh, Eh, hotel modri karton, ampak v prvem krogu, ko govorijo predstavniki političnih skupin, ne bomo odobrili eh, tega modrega kartona. Tu je tudi že ustaljena praksa. Sedaj pa um, socialisti in demokrati, gospod Fricon, minuto in 30. Tak, herr Talman, ok. Hvala lepa. Um... Želim vsem socialni demokrati pozdravljamo politično izjavo Združenih narodov. Ker želimo doseči cilje trajnostnega razvoja in tudi zagotoviti zdravje za vse. Za socialne demokrate je dostop do zdravstvenega varstva ključna človekova pravica. Vsi ljudje imajo pravico do dobre zdravstvene oskrbe, ne glede na to, kdo smo, mladi, stari, ženske, moški. In ne glede na to, iz katerega družbenega sloja prihajamo, nikogar ne smemo izključiti. Vendar pa ugotavljamo, da mnogi ljudje nimajo dostopa do dobrega zdravstvenega varstva, kar velja tudi za pravico do ustreznega eh, spolnega in reproduktivnega zdravja. Mnoge ženske nimajo možnosti zagotavljanja tega zdravja. Zato imamo veliko odgovornost, da se zauzemamo za pravico do splava za vse eh, ženske. To je temeljna pravica. Vsak človek ima pravico, da razpolaga z lastnim telesom. Socialni demokrati bomo še, se bomo še naprej borili za enake pravice za vse ljudi in za pravico do eh, dobrega in zanesljivega zdravstvenega varstva. Zdaj pa v imenu. Prenovimo Evrope, gospa Veronike, Trilelen Mar za dve minuti, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Izjava Generalne skupščine Združenih narodov o univerzalnem zdravstvenem varstvu um, priznava tudi posledice eh, razvoja okolja na zdravje, kajti eh, poslabšanje okoljskega stanja eh, slabo vpliva in vodi tudi do številnih smrti, potem tudi um, um, to lahko vpliva na eh, reprodukcijo, potem uh, eh, segrivanje, uh, um, naprimer, budi do tega, da je vidno uh, več komarjev in dva eh, primira zika um, sta se pojavila v Franciji v zadnjih dneh. Zato je boj proti podnebnim spremembam um, tudi del tega uh, univerzalnega zdravstvenega varstva. In zato mora Evropska unija pri tem igrati vodilno vlogo. Uh, Evropski parlament in komisija boste naredili iz um, zelenega dogovora absolutno prioriteto. Pravica do zdravstvenega varstva je temeljna človekove pravica. Um, glavni cilj zelenega dogovora mora ostati zdravje ljudi in tudi globalno zdravje. Um, se pravi, da je povezano zdravje ljudi, zdravje živali in zdravje okolja. V našem boju proti uh, ogrivanju moramo predvsem uh, vzgajati, izobraževati ljudi um, in se boriti proti um, novim um, neenakostim, kajti rendive skupine so, naj, so najbolj ogrožene. Zdravje okolja moramo zato oceniti tudi okoljske potrebe politik, ob uporabi eh, kriterijev, kot so naprimer življensko prečakovanje na določenem območju. Eh, tudi s tem lahko oplemenitimo naš zeleni dogovor. Hvala. Hvala lepa zdaj pa za zelene gospa Des Suter eh, za minuto in pol. Hvala lepa. Gospa ministrica, gospod eh, komisar, eh, komisar je na eh, skupščini Združenih narodov rekel, da si bo Evropska unija še naprej prizadevala, da bo univerzalno zdravstveno varstvo postalo realnost v Evropski uniji in drugod po svetu. Še posebej pozdravljam, da gospod komisar podpira ta pristop za zdravje za vse na osnovi pravic. Seveda pa je to treba zagotavljati z eh, določenimi aktivnostmi in samo, če bomo eh, dosegli dostop do zdravja za vse, potem bo univerzalno zdravstveno varstvo resnično nekaj realnega. Kar zadeva eh, spolne reproduktivne pravice, me zelo skrbi, da so bile mnoge vlade, tudi nekatere evropske proti zagotavljamo spolnega in reproduktivnega zdravja za vse. Bolj progresivne države bi lahko zagotovile, da bi se ta del vključil v končno deklaracijo glede na pristop Evropske unije, ki temelji na pravicah. Zato bi si morali prizadevati za obrambo pravic vseh eh, ljudi, tudi moških, žensk in otrok, brez univerzalnega dostopa do reproduktivnega in spolnega zdravja ne bo eh, zagotavljanja pravic do univerzalnega zdravstvenega varstva za vse. Hvala lepa v imenu identitete in demokracije, gospa Baltazar, za eno minuto. Garantire. Hvala vsem na svetu zagotoviti kakovostno zdravstveno varstvo in ustrezno njego. Eh, mora biti tako od rojstva do smrti in to je seveda temeljna človekova pravica. To pomeni to univerzalno zdravstveno varstvo. Vendar več kot polovica svetovnega prebivalstva nima takih zdravstvenih storitev. Več kot 100 milijonov eh, jih vsak, vsako leto pade v revščino in to je seveda tudi povezano z zdravstvenim varstvom. Um, in e, to vpliva seveda tudi na preventivo. Um, moramo nameniti denar um, oziroma zagotoviti denar v nacionalnih proračunih. E, treba je zagotoviti ustrezne presejalne teste za različne bolezni in moramo investirati v raziskave in inovacije, zato moramo več vlagati v te raziskave v Evropi, v eh, revnejših državah pa moramo predvsem se boriti proti revščini. Eh, torej, um, um, Italija je med, um, um, med najboljšimi državami, kar zadeva kakovost zdravstvenih storitev, ampak to se lahko še izboljša. Vendar se mi zdi, da upoštevamo pri tem merila in značilnosti, ki so lahko zgled tudi drugim. Sedaj pa dobi za GUE NGL besedo gospod Ferrera. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vsaj polovica ljudi na svetu nima polnega univerzalnega zdravstvenega varstva. V ZDA, oziroma v Združenih narodih so predlagali, da bi v 11 letih vsi dobili univerzalno zdravstveno varstvo moramo poskrbeti za vse vrste zdravja, preprečevanje, zdravljenje, paljativno zdravljenje in pravica do zdravstva je univerzalna pravica. Kako to izvajati v praksi? Gre za mm, privatizacijo zdravstva in spodkopavanje javnega zdravstva, kar opažamo v več državah. V Evropski uniji smo tudi to uh, že povdarili. Zdravstvo je pravica in ne more postati posel. Moramo tudi poskrbeti za več sodelovanja pri raziskavah moramo biti pozorni in ukrepati je treba. Obžalovanje vredno je, da so nekatere politične skupine eh, zavrnile predlog za resolucije, za ukrepe, ki jih predlagajo. Hvala lepa. Naslednja je gospod Fransen za minuto in pol. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi. Zelo dobro je, da danes vodimo to razpravo o univerzalnem zdravstvenem varstvu. Dejstvo je, da imamo na svetu veliko ljudi, ki nimajo nobenega dostopa zdravstvenega varstva. Celo v Evropski uniji mnogi ljudje iz finančnih eh, razlogov nimajo dostopa do zdravstvene oskrbe. Nujno je zdravje ugraditi v vse vrste politike, tudi na področju trajnostnega razvoja. Ne moremo govoriti o zdravju, če nimamo zdravega okolja. Ljudje je treba zaščititi pred nevarnimi vplivi in snovmi. Z preveč uh, lahkotno delamo z astropenimi eh, snovmi. Delo pa nas eh, tudi dela bolne, kar je dejstvo. Prizadevati pa si moramo tudi za izboljšanje politike cepljenja. in se zauzemati za to, da bo po vsem svetu dobra zdravstvena oskrba. Testo pa je, da bi univerzalno zdravstveno varstvo za vse v Evropski uniji že stalo 600 milijard, pri čemer je treba upoštevati tudi druge cilje, potrebno je tudi dobro spremljanje in za konske osnove. Hvala lepa kolegicam gospa Serda za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Osnovno zdravstveno in zdravstvena nega je naj. Um, enostavnejši ukrep za doseganje univerzalnega zdravstvenega varstva. Da bomo dosegli ta trajnostni cilj, pa moramo storiti še več. Če si pogledamo koncentracijo človeških virov v zdravstvu, se ta predvsem eh, zbira v mestih na podeželju pa ni na Madeiri in na Porto Santo. Imamo veliko krajev, kjer ima samo 64 odstotkov prebivalstva svojega družinskega zdravnika. Več kot um, 50 odstotkov pa zdravnika nima. Zato moramo spodbujati zdravstvene politike na vseh Eh, področjih moramo vključiti tudi gospodarske in socialne vidike. Nujno je, da spodbudimo in sprožimo več spodbud za to, da se zdravstveno osebje odloči za delovanje v najbolj oddaljenih krajih, da bodo vsi dobili dostop do kvalitetnega zdravstvenega varstva. Mi se moramo odločiti, da spremo te odločit, to odločitev. Če ne bomo vlagali v zdravstvo, potem to pomeni, da ne vlagamo v našo družbo. Najlepša hvala. Modri karton eh, za vas eh, za gospod, od gospoda Sokola. Sprejemate. Gospod Sokol, izvolite. Hvala, hvala lijepa, gospodin. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Kolegica Serdas, eh, dobro, da ste omenili problem, ki ga imamo še vedno in sicer razlika pri dostopu do zdravstvene skrbe Evropske unije. Mislite, katere politike Evropske unije bi lahko prispevali pri reševanju eh, tega problema, predvsem mislim na kohezijsko politiko? Mislite, da bi s kohezijsko politiko lahko rešili ta problem eh, sploh na vzhodu Evropske unije? Hvala za odgovor.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 Onorevole, mi scusi, ma lei deve parlare dopo. Torej, vi boste na vrsti potem, kajti imeli smo modri karton in vi ste opisani kot naslednji govornik, ampak sedaj dobimo najprej odgovor na vprašanje, ki je bilo postavljeno z modrim kartonom. Prosim. Uh, you, colleague, Hvala lepa za vaše vprašanje. Pomembno je, da Evrops države Evropske unije dobijo ustrezno podporo pri premagovanju ovir pri dostopu do zdravstvenega varstva. To je eden največjih problemov, ki ga imamo. In ne moremo zagotoviti, da državljanom imamo oddaljene regije in če tam nimamo ustreznega zdravstvenega kadra, naši državljani nimajo tega eh, dostopa ki si ga zaslužijo. E Zdaj pa ima besedo gospa Čeh. Zdravje je temeljna človekova pravica, vsi se strinjamo, ampak kako lahko zagotovimo, da bodo ljudje lahko uveljavljali to pravico? imamo zelo veliko neenakosti v eh, državah članicah. Kot zdravnica vam lahko povem, da je dostop do kakovostnega zdravstvenega varstva na mačarskem nekaj, kar ni samo umevno, ampak je bolj privilegij. Eh, imamo najnižjo življenjsko dobo v Evropski uniji in kakovost zdravstvene skrbe je odvisna od bivališča. In eh, oskrba je odvisna od tega, koliko lahko plačamo. Zato moramo popolnoma zagotoviti, da bodo zdrav, nic, zdravniki in uh, drugo medicinsko osebe dobilo ustrezno spoštovanje in uh, plačilo. Zdravstveno varstvo je osnova socialnega varstva. Zato se moramo boriti, zato da bi zagotoviti zagotoviti boljšo zdravstveno skrbo državljanov, zagotoviti moramo, da bodo vsi ljudje lahko uveljavljali to pravico, ne glede na eh, starost, eh, spol ali socialni status. Hvala lepa, kolegica. Zdaj pa ima besedo gospa Konečna za eno minuto. Izvolite. Vážené kolegyne, vážení kolegové, někteří z vás si ještě možná pamatujú. Spoštovani gospod predsednik, kolegice in kolegi, mogoče se boste spomnili, da sem bila leta 2017 eden od obrazov kampanje za zagotavljanje zdravja za vse do leta 2030 v okviru foruma pacijentov, kjer smo želeli, da države članice priznajo pravice pacijentov, ne glede na to, ki živijo znotraj Evropske unije, ter jim zagotovijo kakovostno zdravstveno oskrbo. Zahtevali smo ustrezne investicije v zdravstvene sisteme, tako da bi omogočili dostop do zdravstvenih storitev do, za vse. Za vse treba je zagotoviti, da nišče ne bo izključen iz zdravstvenega sistema. Noben eh, nega poziva niso države članice upoštevali v polni meri. Seveda je dobro, da razpravljamo o tej izjavi Združenih narodov. To so lepe besede, ampak države članice bi morali najprej pometati pred svojim pragom in narediti nekaj v svojih državah in poskrbeti za večjo vključenost eh, pacijentov, ne glede na to, kje živijo. Hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Sokol za minuto 30, prosim. Pa, hvala lepa, gospodine podpredsedniče. Hvala lepa, gospod eh, podpredsednik eh, parlamenta. Ta razprava kaže, da imamo soglasje glede tega, da je pravica do zdravstvenega varstva, univerzalna človekova pravica, ampak ta osnovna človekova pravica se ne more uveljavljati povsod po svetu, to vemo. V eni od prejšnjih razprav smo slišali, da velike razlike in problemi z dostopom do zdravstvene oskrbe obstajajo tudi znotraj Evropske unije. Vidimo razlike med urbanimi celtni razvitih območjih in ruralnih območji srednjevzhodne Evrope, eh, otokov, ki so oddaljeni od eh, celine. Evropska unija je prispevala k izboljšanju zdravstvenega varstva je pa vrčevanje, eh, drakonsko vrčevanje prispevalo k poslabšanju na tem eh, področju. Veseli me, da spreminjamo to politiko in eh, tudi Evropska ljudska stranka je postavila zdravje na vrh prioritete evropske politike, zato menim, da bi morali vsi delati na tem, da se ti problemi čimprej rešijo. Evropska unija ima več instrumentov da rešuje te probleme. Ena od teh instrumentov je kohezijska politika. Kohezijska politika temelji na solidarnosti, ki omogoča tisti, ki nazadujejo oziroma ki so, eh, ko nekoliko zaostajajo, da dosežejo ostale. Zato se moramo prizadevati za kohezijsko politiko, na vrh evropske agente eh, postaviti zdravstveno varstvo in poskrbeti za to, da lahko to pravico čim prej uveljavljamo. Hvala lepa, hvala lepa kolega. Naslednji ima besedo. Čudaro, za eno minuto izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čisto na kratko. Sem zdravnik in delal sem na urgenci v bolnici in zelo težko je izvati to delo um, v Evropi. Ko govorimo o temeljnem zdravstvu, imamo dve oviri in to je izobraževanje. Mislim, da bi morali učiti o zdravju v šolah, zato da bi vsi vedeli, kako živeti zdravo življenje. Potem imamo še gospodarsko oviro, ki ravno tako predstavlja um, problem. Evropska unija oziroma svet Evrope bi morali uvesti nekakšno oznako evropskega kvalitetnega zdravstva. Ravno tako bi morali imeti evropski program za ugotavljanje zgodnega raka na eh, dojkah. Istočasno bi morali uvesti zastor program za, za zastojno reproduktivno zdravje in eh, preglede med nosečnostjo in eh, novorojenčka. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Majorino za eno minuto. Grazie, predsednik. Hvala, gospod predsedujoči. Združeni narodi so v septembru sprejeli politično izjavo o univerzalnem zdravstvenem varstvu. To je bilo seveda nekaj slovesnega, ampak um, potrebujemo opremljive rezultate. Je, zdravje je pravica, ki um, naj ne bi bila nesporna, vendar vemo, da ni vedno tako um, univerzalno zdravstvo pomeni dostop do kakovostnih storitev in razpoložljivost um, cepiv, zdravil in tako naprej, um, razpoložljivost zdravnikov um, in tako naprej. In nihče pri tem naj ne bi ostal ob strani. Zato pa potrebujemo radikalen preobrat eh, razvoja v nekaterih kontekstih in seveda gre za pomembne investicije. Tu ne gre za strošek, temveč za naložbo. E, to je banalno načelo in mislim, da ga moramo tu potrditi in tudi z našim ravnanjem in z našimi izbirami moramo zagotoviti, da prispevamo k e, boljšemu zdravju moških in žensk. E, gospod Sokol ima modri karton za vas. Ali to sprejmete, gospod Sokol, prosim? Hvala lepa. Hvala lepa, kolega. Omenili ste več zadev, za katere menite, da bi jih bilo treba eh, narediti, da bi rešili ta problem. Zanima me, eh, torej države članice so seveda odgovorne za zdravstveno varstvo, ampak tudi Evropska unija ima vedno večjo vlogo. Ali mislite, da bi Evropska unija morala imeti še večjo odgovornost na področju zdravstva in eh, Eh, uporabila višja, več sredstev. Tako, da ne bi samo posamezne države bile pristojne za to področje, temveč tudi Evropska unija kot eh, celota. Hvala. Hvala lepa za ta odgovor. Prepričan sem, da naj bi tako bilo. Evropska unija mora investirati sredstva, Evropska unija mora biti koherentna sama sabo. Ehm, socialni stebr že predvidiva ehm, načela eh, in tudi pomembne izbire. Ehm, Eh, torej moramo, eh, eh, torej današnja razprava mora pogojevati kompli, dodatne politike, evropske politike in, in predvsem ne gre samo za varčevanje. In mislim, da se mora parlament boriti za to, da se zadeve izboljšajo. Hvala, gospod Majorino. In sedaj dobi besedo Gonzales Kacares. Hvala lepa, gospod predsedujoči. OZN je res zelo velik dosežek. Katalonski socialist Ernest Džusk je vzpostavil zdravstveno varstvo v Španiji, ki zagotavlja univerzalno zdravstvo. Ljudska stranka pa je to potem omaknil in s tem krnil našo pravico do zdravstva zato je več 100 eh, tisoč ljudi ostalo brez eh, zdravstvenega, zdravs, eh, zdravstvenega kritja. In leta 2008 je socialistična stranka Pedra Sančeza zopet uvedla univerzalno zdravstvo. Ni dovolj, da samo govorimo. Moramo biti pozorni na to, kaj dela desnica, da ne bo ostalo samo pri praznih besedah in da bo zopet prišlo do krčenja sredstev za varstvo. Bolezni ne poznajo barve, rase, verespovedi, meje, um, širijo se povsod, ampak moramo poskrbeti za to, da moramo zagotoviti razvoj povsod in univerzalno zdravstvo zagovarjati ogovarjati povsod. Imamo modri karton, gospe Monserrat, ali sprejimate to vprašanje, prosim? Španija, nunca, ali... Španija nikoli ni odpravila univerzalnega in brezplačnega zdravstva za vse Špance, tako da ste lagali. Gospa Monserrat je bila ministrica za zdravje v moji državi in lahko ji dokažem, da nisem lagal. Univerzalno zdravstvo smo imeli za vse špance, seveda, vendar pa ste diskriminirali tiste, ki niso španci in tisti, ki so se izselili iz Španije zaradi tega, ker niso imeli dela v Španiji in so se preselili drugam in zato niso bili kriti. Nekatere španke so se želeli vrniti in roditi v Španiji svoje otroke in tega niso mogli storiti zaradi tega, ker niso imeli zdravstvenega varstva. Tudi v skupnosti v Madridu skušajo storiti enako. In zato, ker je to v pristojnosti regij v Španiji. Mikrofon. Hvala, kolega. S tem smo končali seznam govornikov, smo pri CatchDI, samo eden se je prijavil in sicer je to. Uh, poslanka gospa Ward. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo sem ponosna na to, da prihajam iz, sociali, iz eh, politične stranke, ki je uvedla univerzalen dostop do zdravstva. Laboristična stranka je poskrbela za va, zdravstveno varstvo za vse od zibelke do groba. To smo storili takoj po drugi svetovni vojni, ko so še vedno veljali vrčevalni ukrepi. Smo stranka, ki si želi univerzalno zdravstvo da smo odpravili pribitke za zdravila, se borili proti velikim farmacevskim družbam in eh, želeli dati ljudem prednost pred dobičkom. To je osnovna človekova pravica, vendar pa nažalost nimajo vsi takšne varnostne mreže. Ponosna sem na to, da je Evropska unija podprla 57 milijonov ženski, ki jemle kontracepcije, imunizirala več milijonov ljudi in da eh, materiala, zdravila, proti virusu HIV na milijone ljudi in poskrbela za mreže za preprečevanje malarije. Moramo poskrbeti za to, da bomo do leta 2030 dobili resnično univerzalno zdravstveno varstvo za vse in poskrbeti za to, da se bomo držali našega načela, da nikogar ne smemo postiti na cedilu. Hvala, drugih prijav za razpravo ni, zato bomo končali to razpravo in za komisijo bo odgovarjal komisar Mimica, prosim. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa ministrica, gospin gospodje. Najlepša hvala za to živahno in koristno razpravo. Mislim, da je postalo jasno, da se vsi strinjamo z načelom univerzalnosti in enakopravnosti in enakosti, ko gre za dostop do zdravstva ki je osnova za univerzalno varstvo, zdravstveno varstvo, na katerem temelijo vsi zdravstveni sistemi v Evropski uniji. Sprejetje izjave OZN je pomemben dosežek. Ta namreč razširja evropske vrednote, vendar pa moramo poskrbeti za to, da bodo države članice OZN res sprejele konkretne ukrepe drugot po svetu. <coughs> Zato pozdravljamo, da izvaja, izjava oključuje revizijski mehanizem, s katerim lahko ocenimo napredek leta 2020 in leta 2022. Na podlagi teh rezultatov bomo prilagodili naš pred, eh, pristop in eh, naše ukrepe, preden se bomo zopet srečali v visoki ravni leta 2023, da bomo pregledali storjen napredek. Evropska unija bo še naprej podpirala vse države, ki želijo opraviti napredek na poti proti univerzalnim mm, zdravstvenem varstvu, vključno s pomočjo naših zadevnih politik, eh, politik in v sodelovanju z našimi sosednjimi državami in tudi drugimi državami v regiji. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu gospa ministrica Toporajne, ki bo zaključila to maratonsko zasedenje, ki je postavila eh, na preizkus naš odpornost. Najlepša hvala, gospod predsedajoči, gospe in gospodje. Za zaključek bi se vam rada zahvalila za zelo koristno razpravo. Lahko vam zagotovim, da se bo finsko predsedstvo potrudilo in storilo vse, kar lahko, da bo spodbujalo sprejetje načela univerzalnega zdravstvenega varstva, da bodo vsi dobili dostop do zdravstvene nege, če bodo to potrebovali. Gre za tako imenovan pristop gospodarstva blaginje, To je uvedlo finsko predsedstvo. Po našem mnenju je univerzalno zdravstveno varstvo trajnostna naložba. Še posebej se treba posvetiti potrebam žensk in deklic, še posebej, ko gre za spolno in reproduktivno zdravje. Evropska unija in države članice kot podpornice multilaterizma z ozenom v osrčju skupaj z Evropskim parlamentom bomo zagovarjali te pravice v kontekstu revizije mednarodnega mednarodne konference in platforme leta 2020. Najlepša hvala še enkrat za pozornost. Sedaj pa mislim, da je res čas, da rečemo lahko noč, dobro spite, kajti spanje je dobro za naše zdravje. Ja, še kako se strinjam z vami. Hvala, gospa ministrica. In s tem smo zaključili današnje plenarno zasedanje. Jutri nadaljujemo od 10. do 14. in od 15. do 16. Eh, in eh, dokumenti bodo objavljeni na spletni strani Evropskega parlamenta. Lahko noč želim vsem.